ni čas, da e, države članice sprejmejo to, kar predlagamo in da e, prispevajo ustrezen e, delež. Slišali smo, da se predlaga res za zunanje zadeve. Želimo si modernega in bolj uravnoteženega proračuna. Zato moramo sodelovati, sodelovati za spoštovanje temeljnih pravic. Boriti se moramo proti kriminalnim združbam in eh, proti eh, nasilju nad ženskami. Eh, tukaj imam v mislih spolno nasilje in pa nespoštovanje reproduktivnih pravic žensk. Poleg tega moramo narediti več za okolje. Mi smo družba, ki mora biti humana družba, zato je treba tudi primerno urejati migracije. Poleg tega potrebujemo trajnostne cilje in zato moramo tudi odločno ukrepati. Hvala lepa, sedaj pa kolega Howard. Hvala, gospa predsedujoča. Dve od prioritet za proračun 2020 sta eh, podnebno ukrepanje in pa prihodnost evropskih državljanov. Sam trdno verjamem, da so znanstveniki in inženirji tisti, ki bodo omogočili prehod na nizkooglično gospodarstvo. Če pa bodo to uh, dosegli oziroma če želimo, da to dosežejo, jim moramo dati na voljo tudi sredstva in orodja. In zato uh, moramo ukrepiti investicije v znanost in raziskovanje. V proračunu bi to moralo biti ukrepljeno. Potem spreminja se gospodarstvo in to zelo vpliva na ljudi. Zato uh, Eh, ni prav, da eh, krčimo programe za zaposlovanje mladih in da tem programom jemljemo sredstva. Eh, pristop sveta je torej zelo nedosleden. Pravzaprav gre za neka um, splošna znižanja povsod, ne glede na prioritete. Evropski proračun predstavlja zelo majhen delež javne porabe v Evropi. Uh, In to so majhne številke, s katerimi pa se Evropa uh, sooča z velikimi izzivi, eh, ne glede na meje. Hvala lepa. In sedaj smo eh, pri postopku uh, spontanih prispevkov. Uh, dva želita besedo, uh, na voljo imamo dovolj časa. Gospod Manfrides je prvi. Vse? Hvala, gospa predsedujoča. Danes, eh, dopoldne je, eh, Komisija za človekove pravice Sveta Evrope, eh, na Sodišču za človekove pravice predstavila dokaze v zvezi s Turčijo. govorili so tudi o dokazih za, pravosodni sistem, ki ni pravičen. In mi smo tukaj govorili o zunanjem umešavanju. Uh, Komisija za človekove pravice pri svetu Evrope je rekla nekaj, uh, kar je v skladu s stališči držav članic, ko gre za uh, versko svobodo, naprimer v Bolgariji in pa na okupiranem severnem delu Cipra mi pa eh, v tem področju zagotavljamo na milijone evrov. Če bi evropski državljani lahko povedali, kaj si mislijo o tem, bi eh, gotovo to skušali zaustaviti. Hvala. Gospa Tomašič je naslednja. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Hvala lepa, gospa predsedujoča. V obdobju pred recesijo moramo biti eh, zelo previdni pri javni potrošnji, previdno moramo uporabljati sredstva naših davkoplačevalcev, pripraviti se moramo na krizo, ki je pred vrati. Eh, to kaže tudi upočasnitev rasti na evropskem eh, kontinentu. 21 odstotkov eh, proračuna za leto 2020 eh, bomo namenili boju proti podnebnim eh, spremembam. Na ta način bomo financirali predvsem seje, javne seje politikov in to kaže, da se nič nismo naučili iz prejšnje finančne krize ki je povzročila razkol med severnim in pa južnim delom kontinenta. Seveda se moramo boriti proti podnebnim spremembam, ampak poskrbeti moramo tudi za ustrezno eh, podjetniško eh, ozračje in za podporo majhnim in srednje velikim podjetjem. Najlepša hvala. Dankeschön. Hvala lepa. A, še nekdo želi besedo? Gospod Han. Najlepša hvala. E, ta celina je zelo uh, lahko hvaležna NATO in pa ZDA, ima velike dolgove do uh, teh uh, dveh enot oziroma institucij. E, videl sem, kakšni so proračunski predlogi uh, za obdobje od 2021 do 2027. Eh, predlog je, da se ustvari eh, enota za zaščito zunanjih meja, eh, ki bo obsegala 10 tisoč novih uradnikov. To se meni zdi nepredstavljivo, sploh ker številne države ne izpolnjujejo ciljev v okviru NATO. Mislim, da bi morala ta institucija predvsem poskrbeti za to, da se bodo vse države držale svojih zavez. Eh, preden ustvarjamo eh, tako um, obrambno silo v Evropi. Po mojem mnenju tega sploh ne bi smeli početi. Hvala. In sedaj dobi besedo gospod minister Tilikajnen v imenu sveta. Izvolite. Gospa predsedujoča, gospe in gospodje, mm, spoštovani poslanci in poslanke, zahvaljujem se vam za to zanimivo izmenjavo mnen. Naredil sem si več strani zapiskov v zvezi z vašimi komentarji. Ta razprava danes je pokazala, da imamo v specifičnih točkah različne poglede, ampak vsi pa si delimo skupne cilje, torej, da bi zagotovili nek odločen in zadosten proračun za leto 2020. Sam eh, bom zdaj predstavil stališče parlamenta eh, v svetu in eh, na podlagi tega se bomo pogajali in skušali doseči dogovor do novembra. Vem, da lahko računamo na komisijo kot na poštenega posrednika, ki bo skušal ehm, najti neke uravnotežene rešitve med nami in parlamentom. Evropa kot celota potrebuje proračun, ki bo odgovarjal na potrebe državljanov. To pomeni, da se predvidijo vsi izdatki, ki so potrebni. Istočasno pa moramo upoštevati eh, tudi to, da eh, mora biti breme za davkoplačevalce čim nižje. Sam mm, verjamem, da bomo z zavezanost Evropskega parlamenta, komisije in sveta sposobni doseči eh, sporazum in to pravočasno. Najlepša hvala za vašo pozornost in za vse vaše komentarje. Hvala lepa, gospod minister. Tako smo zaključili se to razpravo in sedaj se bomo lotili naslednje točke na dnevnem redu. Izjavi sveta in komisije pomen evropskega zgodovinskega spomina za prihodnost Evrope. Najprej dobi eh, besedo v imenu sveta gospa ministrica Tupurajnen. herzlich willkommen frau ministerin sie haben das wort. hvala gospa predsedujoča spoštovani člani in članice parlamenta. tema današnje razprave nas eh, spodbuja k razmisleku o tem, kaj se lahko naučimo iz zgodovine. Avtoritarni in totalitarni režimi v Evropi v zadnjem stoletju ostajajo temno poglavje v zgodovini naše celine. Spominjanje eh, pa ni samo spominjanje, ampak eh, gre za to, da ohranjamo spomin živ, tako da ne bomo več nikoli spregledali zločinov, ki so se dogajali v preteklosti če skušamo in želimo eh, dobro razumeti sedanjost in oblikovati lepo prihodnost, potem je, je razumevanje preteklosti nujno. Španski filozof je rekel, da tisti, ki se niso sposobni spominjati preteklosti, jo bodo gotovo ponovili. Evropska unija temelji na naših skupnih vrednotah, na spoštovanju človeškega dostojanstva, svobode, demokracije, enakosti, vladavine prava in spoštovanja človekovih pravic. Te vrednote so temeljni kamen demokratične družbe in so tudi temelj našega evropskega projekta. E, naše skupne vrednote so omogočile najdaljše obdobje miru v Evropi. Nažalost pa Eh, mlade generacije ne poznajo več te zgodovine. K sreči niso trpele uh, v vojnah in zato jemljajo mir kot samoumeven. Treba pa je uh, gojiti in krepiti naše skupne vrednote, predvsem vladavino prava in to je tudi med uh, glavnimi prednostnimi nalogami našega predsedstva. Spoštovanje demokracije, temeljnih pravic in vladavine prava uh, ima pomembno simbolno vrednost. To je tudi ključnega pomena za primerno delovanje naše družbe in za prave politike v Evropski uniji. Te skupne vrednote eh, koristijo nam vsem. Moj občutek je, da bi morali državljane in civilno družbo bolje vključiti v to, da ustvarimo unijo vrednot za vse. Sama eh, si tukaj predstavljam vrt, eh, lepe rože in pa lepa drevesa. Eh, Robert Gaken, ameriški zgodovinar, je napisal: Organizirana družba, ki temelji na vladavini prava, je kot vrt. Naravni red, po njegovem mnenju, je džungla. Eh, kot vrt pa moramo za vladavino prava vse čas skrbeti, sicer eh, se bo spet razvila džungla. Če ne poznamo zgodovine Evropske unije in pa vrednot naše unije, Eh, to ljudem preprečuje, da bi se ustrezno zavedali eh, pomena demokracije. Moramo se tudi zavedati naše kulturne in zgodovinske dediščine. To tudi spodbuja razumevanje, sodelovanje in pa eh, konsens oziroma soglasje med ljudmi. Predsedstvo je v Helsinkih prejšnji teden organiziralo konferenco o tem, kako eh, zagotoviti eh, eh, boljše sodelovanje v Evropi eh, zdaj eh, v teh spremenjajočih se časih. In eh, sodelujoči so se strinjali eh, glede eh, šibkosti, zaradi katerih naša družba in unija postajata šipkejši, tako navznotraj kot navzven. Eh, Danes se soočamo s številnimi izzivi, ki ogrožajo eh, našo odprto družbo. Eh, to so ksenofobija, eh, nacionalizem, radikalizacija in tako naprej. In mm, da ne bomo podlegli populističnim glasovom, ki obljubljajo enostavne rešitve za kompleksne probleme, moramo nekaj narediti, kajti te prazne obljube eh, ne samo, da ne koristijo družbi, ampak tudi diskreditirajo naše institucije. Mm, populisti delujejo po načelu eh, deli in vladaj. Družbo delijo na dobre in slabe, na nas in njih, na prijatelje in sovražnike. To pa eh, spodkopava odprto razpravo in na ta način ekstremizem mm, pridobiva teren. In zato moramo narediti vse za to, da bomo preprečili ksenofobijo in rasizem ter tudi eh, nestrpnost. Evropska unija je že plačala visoko ceno za te pojave v preteklosti. Imamo izkušnjo dveh svetovnih vojn in iz tega smo se naučili, da ne iščemo razlik, ampak da ustvarjamo skupen prostor, kjer bomo skupaj živeli, študirali in delali naše družbe se zdaj že več generacij učijo o vrednoti tolerance in pa vključevanja. Ne smemo niti pozabiti na pomembno vlogo izobraževanja in tega, da uh, otroke učimo uh, strpnosti, kritičnega mišljenja, uh, da jih učimo tudi uh, samostojnosti in razmišljanja. Evropejci se morajo zavedati svoje zgodovine, uh, zato da se bodo iz preteklosti nekaj eh, naučili in da ne bodo napak ponavljali v prihodnosti. Skupaj moramo eh, zaščititi našo družbo, ki temelji na vrednotah, s tem eh, branimo tudi mir, stabilnost, demokracijo in blaginjo za vse. Poleg tega prispevamo tudi k bolj odporni Evropski uniji. Eh, moto našega predsedstva je, trajnosten eh, razvoj in trajnostna Evropa. In to je tisto, kar želimo eh, zagotoviti Evrope za, Evropi za prihodnost. Hvala. Komisjon, herr komisar Avramopoulos, Sie haben das Wort. Gospod komisar Avramopoulos, beseda je vaša. Gospa predsedujoča, gospe in gospodje, zelo vesel sem, da imamo danes to razpravo. Zato, ker eh, ni boljšega časa, da skupaj razpravljamo o naši eh, zgodovini in si prizadevamo graditi skupno prihodnost. Mm, pred in po evropskih volitvah je bilo veliko razprav o tem, kaj Evropska unija sploh je in kaj ta koncept pomeni našim državljanom. Dejstvo je, da Evropska unija ni zgolj koncept. To je največja in najbolj otipljiva um, uh, politična, uh, družbena enota oziroma projekt, ki definira vsa naša življenja. Danes lahko prosto potujemo čez meje. Danes uh, lahko telefoniramo v tujino za isto ceno kot doma. Lahko študiramo na univerzah v drugih državah in diplome se priznavajo. Uh, Ehm, če je vse to možno, je to zato, ker je Evropska unija poskrbela za vse te ugodnosti. In ehm, treba je zagotoviti, da bomo eh, dobro eh, razumeli in cenili te vrednote. Moramo pa tudi razumeti, odkud to prihaja. Zato se moramo spominjati zgodovine. Vsi ti dosežki niso padli z neba. Trdo se je bilo treba za nje boriti in jih zaslužiti. Letos eh, se spominjamo 30-letnice od paca berlinskega zidu in več kot 60 let od vzpostavitve temeljev našega skupnega trga Evropske unije. Ta unija je zrasla iz pepela, iz pepela, ki je nastal mm, po tem, kar se je zgodilo pred 80 leti, takrat, ko se je odprlo eh, najtemnejše obdobje v eh, evropski zgodovini. Eh, Spominjamo se tudi eh, pakta Molotov-Ribbentrop. Um, torej, eh, To se je zgodilo avgusta leta 1939 in ustvarilo ogromno trpljenja eh, naših evropejcev pod totalitarnimi režimi. Danes uživamo eh, številne svoboščine. Lahko govorimo, potujemo brez meja, lahko pišemo, lahko protestiramo, lahko obiskujemo kogarkoli želimo te eh, svobode, svoboščine smo si pridobili oziroma so se za nje eh, borili v generaciji pred nami, torej generacija, ki je bila priča eh, svetovnim vojnam in ki je tudi trpela njune posledice. Ne smemo pozabiti na to, da mi, ki živimo v Evropski uniji, takšni kot jo poznamo danes, da smo edina generacija, ki ni doživela vojne. In zato eh, moramo še naprej častiti prizadevanja in boj naših prednikov. Ključnega pomena je, da cenimo temeljne vrednote, na katerih temeli Evropska unija in evropska demokracija. Tega nikoli ne smemo imeti za samoumevno. V zadnjih letih se je pojavilo veliko izzivov, ki so tudi eh, vrgli senco na Evropsko unijo. Finančna kriza je bila to, migracije, terorizem, potem dezinformacije oziroma kampanje proti našim volitvam, potem Brexit, če jih omenim samo nekaj. Naši državljani so upravičeno zaskrbljeni. Ampak včasih pa eh, ti izzivi postanejo tudi izgovori populistov, eh, Eh, za njihove zahteve, torej da se moramo zapreti eh, pred eden pred drugim. To je zelo nevaren pristop. Če smo se naučili ene stvari iz zgodovine, eh, tako iz nedavne zgodovine, kot iz bolj oddaljene, je potem to, da se lahko z izzivi soočimo skupaj. Evropska unija ni nastala iz izolacije, iz neke ideje preživetja najmočnejšega ali pa uh, eh, zoprstavljanja nas proti drugim. Nastala je iz sodelovanja, iz uh, delitve odgovornosti in pa uh, zaščite najšipkejših. Bolj kot kdajkoli se moramo teh lekcij zdaj spominjati. Zakaj? Zato, ker če bomo zgodovino ignorirali, smo v nevarnosti, da bomo ponavljali pretekle napake. In zato moramo tudi spodbujati dejavnosti in ukrepe, ki bodo spomin ohranjali živ in uh, bodo prispevali k temu, da skupaj gradimo našo prihodnost. Uh, vendar pa ne smemo ničesar narediti na račun neke skupnosti ali države. To moramo početi vsi skupaj. In zato bi se morali vsi truditi za to, da ustvarjamo nove povezave in da raznolikost obravnavamo kot neko eh, vrednoto. Samo skupaj bomo lahko um, premagali te izzive. In samo skupaj bomo lahko tudi okrepili naš skupni evropski dom. Ampak ni nujno, da vedno vsi ti predlogi pridejo strani vlad. Želimo tudi ukrepiti državljane in civilno družbo, da bi se tudi oni vključili. Evropska komisija je eh, veliko naredila s svojim programom Evropa za državljane, ki spodbuja evropske vrednote, mir in pa blaginjo za vse. Ta program je bil spostavljen leta 2004. Eh, ideja je bila, da približamo Evropsko unijo državljanom. Eh, zagotavljamo tudi financiranje za projekte eh, in za programe, prek katerih državljani lahko razmišljajo o preteklosti in prispevajo k izgradni prihodnosti. Spominjanje je en del tega programa in eh, na tem področju tudi spodbujamo pobude, da se razmišlja o vzrokih za totalitarne režime in da se torej spominjamo dogodkov v nedavni evropski zgodovini treba je ljudi ozaveščati v skupni zgodovini in o evropskih vrednotah. To se mi zdi ključnega pomena. Ti projekti tudi spodbujajo um, strpnost, um, medsebojno razumevanje, interkulturni dialog um, kot sredstvo tega, da uh, presežemo preteklost in um, vsi skupaj prispevamo k prihodnosti. Okrog 100 tisoč uh, ljudi je po Evropi v enem letu vključeno v ta projekt. 45 evropskih eh, projektov spominjanja smo izbrali in sicer v vrednosti 3 eh, milijonov evrov. Toliko sredstev bomo dali tem projektom, ki se ukvarjajo s sodelovanjem eh, civilne družbe v totalitarnih režimih, potem ukvarjajo se z antisemitizmom, proti ciganstvom in drugimi oblikami nestrpnosti. Ukvarjajo se tudi z demokratično tranzicijo in pristopom k Evropski uniji. Ti projekti se tudi spominjajo eh, glavnih mejnikov v evropski zgodovini. Eh, Naprimer mm, eh, leto 1919 in pa mirovne pogodbe, ki so končale Prvo svetovno vojno. Potem imamo tudi projekt iz leta 2018. Ehm, po zaslugi tega programa smo razvili tudi mrežo za razumevanje holokausta in drugih genocidov. Več kot 250 tisoč obiskovalcev eh, pride na to spominsko točko, ki smo jo tudi ustvarili. Naš cilj je povezovanje državljanov. Na začetku tega leta smo imeli tudi dogodek na visoki eh, ravni. Zgodovina definira našo prihodnost. Veliko je bilo udeležencev, tako iz splošne javnosti, kot tudi strokovnjakov. In skupaj s komisarko Jurovo eh, smo razpravljali o številnih temah, ki so pomembne za državljane in za njihovo vključenost v eh, Evropsko unijo. Mm, ena od tem je bila tudi raznolikost. Nekateri eh, državljani so izkusili tudi eh, kolonializem, ukvarjali smo se torej z vsemi temi različnimi temami. Eh, vprašanje pa je naslednjo. Kako doseči spravo med temi različnimi spomini in različnimi pogledi? Kako lahko okrepimo raznolikost in naredimo iz nje vrednoto za Evropsko unijo? Mm, mislim, da bo to tudi ena od prednostnih nalog za naslednjo komisijo. Maja 2018 je ta komisija predlagala instrument eh, in sicer sklad za pravičnost in pravice. Tukaj bo vključen tudi program za pravičnost in eh, program za pravice državljanov. Delo na področju spomina eh, se bo nadaljevalo in bo tudi finančno podprto. Eh, želimo si torej več takih programov za državljane. Eh, mi bi tudi radi povečali potencial eh, evropskih državljanov, da se sami zauzemajo za temeljne pravice in svoboščine. Radi bi vključili čim več državljanov v različnih vidikih njihovega življenja. Radi bi jim omogočili, da sodelujejo pri izgradni Evrope, ki jim bo vse bliže. Mi, komisija in jaz sam, smo zavezani k politiki vrednot in pa eh, zgodovinske odgovornosti. To je edini način, kako bodo vsi evropejci, politične stranke, voditelji in državljani prispevali k skupni prihodnosti. Eh, dragi kolegi, zahvaljujem se vam za vašo pozornost in eh, se že veselim te zanimive razprave. Hvala lepa, gospod komisar. Sedaj bomo začeli za razpravo. Prva bo eh, kolegica Juknevičjene, Evropska ljudska stranka, minuta 30. Hvala lepa, gospa predsedajoča. Govorila bom litvansko. Torej, pakt Molotov-Ribbentrop eh, s svojimi tajnimi protokoli je omogočil komunistom in nacistom, da so si razdelili Evropo in jo privedli v drugo svetovno vojno. Prišlo je do eh, deportacij in eh, takrat Eh, nisem nikoli verjela, da bom nekega dne stala v tej pokrožni dvorani kot eh, poslanka tega parlamenta. Moja osebna zgodovina eh, kaže, kako je NATO spremenil meje, ki so jih zasnovali tirani vendar pa posledice tega pakta čutimo še danes, kajti Kreml skuša eh, ohraniti Ukrajino, Gruzijo in Armenijo pod eh, svojim vplivom. Še zmeraj vlada kult eh, stalinizma in veliko je laži. Eh, Evropa je postala žrtev kampanje eh, dezinformiranja. Evropa je bila rojena kot eh, odziv na tragedijo, ki so jo sprožili tirani. Torej, zelo pomembno je, da se ne osredotočamo zgolj eh, na preteklost, ampak tudi na prihodnost. Ne smemo dopustiti, da bi se zgodovina ponovila in uh, meje nikoli ne smejo biti na novo postavljene. Hvala lepa. Sedaj pa kolegica Blinkevič Jute v imenu socialistov in demokratov. Gerbamo ministre, gerbamo. Najlepša hvala, gospa ministrica dragi kolegi. Spomin na zgodovino je temelj naše identitete, temelj nacionalne identitete. Vsi imamo lastno nacionalno identiteto, ampak hkrati eh, nam je skupna evropska zgodovina. Zgodovina, eh, ki je bila znamovana z vojnami, kjer je bilo na milijone žrtev, kjer smo se morali spopasti z nacističnim, fasističnim režimom. Šlo je za poskus, da se izbriše nacionalni eh, spomin. Jaz prihajam iz države, kjer eh, smo dobro poznali okupacijo, kjer smo poznali deportacije, eh, spoznali smo tudi sovjetske gulage. In današnja razprava nam omogoča, da opozorimo na to, da na zgodovino nikoli ne smemo eh, pozabiti in je tudi ne smemo spreminjati, ne smemo dovoliti, da bi prišlo do olepševanja določenih zgodovinskih eh, dejstev. Boriti se moramo proti vsakršni propagandi in eh, pa proti vsem oblikam nestrpnosti in sovraštva. Dan evropskega spomina uh, bi moral uh, biti bolj prepoznaven dan. To bi moral biti dan, ko smo, se spomnimo, kako smo se borili za svobodo in svoboščine. Ohranitev evropskega spomina in podajanje tega spomina nadaljnim generacijam je naša skupna naloga. Hvala lepa. Nadaljujemo uh, s kolegom Šimičko. Obnovimo Evropo dve minuti. Hvala lepa, eh, gospa predsedajoča, hvala lepa, gospod komisar. Evropa nima prihodnosti, če se ne bomo spominjali in če se ne bomo eh, zavedali naših najtemnejših trenutkov. Mola to Ribbentrop pakt, Ribbentrop pakt in pa tajni eh, protokoli so gotovo ena najhujših stvari. To je bil cinični akt, ki je sledil, to je bilo najhujše, kar je Evropa kdaj doživela. To so bili opresivni totalitarni režimi, ki jih je Evropa doživela. Seveda ne smemo nikoli pozabiti eh, žrtev in junakov ki so se borili eh, proti tej tiraniji. Nikoli pa ne smemo pozabiti tudi tega, da je današnja Evropa odgovor eh, na eh, Evropo preteklosti. Torej, deljena suverenost, to, kar uživamo danes, je proti utežje totalitarnim režimom. In Tukaj gre za jedro naše identitete, nas, državljanov Evropske unije. Evropska unija je morda edino politično telo, ki ni v opoziciji drugim organizacijam, celinam, državam, ampak je pravzaprav reakcija na svojo lastno tragično preteklost. In to je naša skupna preteklost kajti vsi uh, smo doživeli totalitarne režime, tako Zahodna in Vzhodna Evropa, tako nove in stare države članice in to pomeni, da imamo eh, skupne zgodovinske reference, ne glede na 40 let hladne vojne in razcelitve. In zato je 23. august eh, dan spominjanja tako pomemben za vse evropsko solidarnost. Poglavitno sporočilo te uh, resolucije, ki jo bomo sprejeli jutri, je to, da se spominjamo, To eh, pošilja pa tudi sporočilo, da moramo biti pozorni na pretekle in sedanje demone, kajti eh, danes se krepi ta skrajništvo in ksenofobija v naših državah članicah. To zajema tudi um, antisemitizem in pa to, da uh, manjšine uh, postajajo grešni. Kozli. In seveda je naša odgovornost, da zaščitimo vrednote demokracije, odprtosti, solidarnosti. To smo dolžni tudi žrtvam preteklosti. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa nadaljuje kolega Rope v imenu zelenih. Ačiū gerbiama pirmininkė, komisarė, ministrė, kolegos. Gospa predsedojoča, gospa ministrica, dragi kolegi. Nikoli več. Nikoli več. To so besede, ki jih je potrebno vedno znova ponavljati, čeprav posebej, če pomislimo na 23. avgust eh, pred eh, številnimi leti, ko eh, sta Sovjetska zveza in Nemčija podpisali pakt Molotov-Ribbentrop. Veliko držav je postalo žrtev tega pakta, prišlo je do deportacij in do vojnih zločinov. To je pomenilo tudi okupacijo dolgo 50 let. Ne želimo, da bi se ta zgodovina ponovila in ne gre zgolj za zgodovino. Potrebna so prizadevanja, da se zgodovina ne eh, ponovi, da poskrbimo za to, da se bi vedno spoštovala svobodna volja vsakega naroda. Evropska unija je postala zagotovilo za mir. Ta mir je bil spostavljen zahvaljujoč sodelovanju in udeležbi vseh držav članic pri sprejemanju odločitev. Pakt eh, Molotov-Ribbentrop eh, se ne bo nikoli ponovil, če bomo odločitve sprejemali skupaj, ne pa za zaprtimi vrati, tajno. gre za to, eh, da se borimo za dobro celotne Evrope, ne pa za dobro posameznikov. Boriti se moramo proti separatizmu, nacionalizmu in se eh, izogniti temu, da bodo državljani nezadovoljni. Hvala lepa. Eh, gospod Le Breton, minuta 30. Merci, Hvala lepa, gospa predsedujoča. Sovjetska zveza in Nemčija sta podpisali 23. augusta leta 1939 eh, pakt, eh, ki eh, je pomenil krvavo vojno. Ne pozabimo, da je šlo za dva avtoritativna režima, nacizem in komunizem. In ta spomin na grozljiva dejanja preteklosti je potrebno posredovati naprej. Evropski parlament se mora boriti proti težnjam, eh, ki se pojavljajo in sicer težnjam napada na Rusijo. Rusija je postala država, ki si zasluži, da jo obravnavamo kot partnerja in ne kot sovražnika. Evropski partnerji ne bi uh, smeli delovati na način, kot delujejo danes, uh, populistično in uh, separatistično. Tukaj gre najbrž za težnje posameznih lobijev. Ne smemo popustiti, še naprej se bomo borili proti migracijski propagandi, še prav posebej uh, protipropagandi, kot jo imamo v Franciji, kjer so otrokom eh, razdelili eh, brošure dolge 30 strani. Hvala lepa, gospa Fotiga, IKR. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Zamisel za današnjo razpravo in za resolucijo izvira iz osemdesete obletnice tega groznega pakta Molotov-Ribbentrop. Ta pakt sta eh, sklenili Sovjetska zveza in nacistična Nemčija. Na konferenci v Vilniusu eh, se je zgodilo to, gospod Kus je bil tam in um, potekala so pogajanja in potem so se vse politične skupine dogovorile za skupni predlog resolucije. To je majhna luč upanja da bo Evropskemu parlamentu Evropi uspelo, da se bomo skupaj spominjali tega, kar se je zgodilo v zgodovini in da se bomo iz tega tudi česa naučili. Spominjati se moramo vsega, vseh žrtev diktatur, totalitarističnih režimov in da. zlasti počastimo tudi junake. Torej, da eh, se spomnimo tudi tistih, ki so se zoprstavili omenjenim režimom. Spominjati se moramo tudi eh, tistih, eh, ki so se zoprstavili v srednji in vzhodni Evropi celo dvema režimoma. In želimo si, da bi 25. juni um, postal tudi praznik. Gospod Visucki je bil tega dne ubit. Hvala lepa. Sedaj pa je na vrsti kolega Georgiju, minuta 30 za GUE. Hvala lepa. Po tem, kar smo slišali danes, si moramo pogledati splošno usmeritev zgodovine. Grški komunisti so bili tisti, ki so podali velikanski prispevek eh, k obnovi naše svobode. Oni so bili tisti, ki so se borili proti sovražnikom. Sovjetska vojska je podala svoj prispevek in brez njih ne bi bili danes tu, kjer smo. Številni komunisti so žrtvovali svoje življenje za to, da smo mi lahko zaživeli v svobodi. In sedaj poskušamo uh, okriviti komuniste in komunistične stranke in poskušamo odstraniti vsako zoprstavljanje, ampak ko se ljudje uh, uh, borijo proti establishmentu, tega ne moremo pomesti pod preprogo. Vidimo, kako uh, vojna grozi. Uh, Mi pa sprejemamo proračun, ko v, želimo več sredstev za militarizirano Evropo in pa za trgu, trgovino z orožjem. Dejstvo je, da so bili komunisti tisti, ki so se uprli fašizmu in um, nacizmu in komunizmu in oni so omogočili, da lahko mi živimo v svobodi. Hvala lepa. Sedaj pa gospod uh, Radačovski, samostojni poslanec, minuta 30. vážení priatelia i will speak slovak because i am Spoštovane prijateljice in prijatelji, govoril bom slovaško. Zgodovinsko zavedanje je izrednega pomena za prihodnost Evrope, ampak to si moramo pogledati nadstrankarsko in objektivno. Številni ste omenili pakt Molotov-Ribbentrop, Za 23. 8. leta 1939 pozabljamo, da je do, od 29. do 30. septembra 1939 eh, potekala tudi Minhenska pogodba. Eh, Francija, Anglija sta sprejeli dogovor z Hitlerjem in prodali so mojo nekdanjo državo Češko-Slovaško. In eh, kaj je bila posledica tega dogovora? To je bil tudi razlog eh, za drugo svetovno vojno. Posledica tega sporazuma je, bil, je bila, da um, so zaseli uh, Češko-Slovaško uh, in sicer uh, se strani Nemcev, Mačarov in tako naprej. In to se je zgodilo po tem dogovoru s Hitlerjem. Ampak tega ne zamerimo nikomor, ne želimo omenjati preteklosti, kajti to je pot v pekel. Mi smo ponosni Slovaki in ne bomo eh, se postili vplivati od eh, lažnih informacij. Ponosen sem na to, da eh, Slovaki ne potrebujejo boja proti dezinformacijam. Moje ljudstvo je tako inteligentno, tako pametno, da ne bomo podlegli dezinformacijam, pa naj te prihajajo iz, iz Kitajske ali iz ZDA ne želimo sprožati sovraštev, ne želimo eh, sovraštva med eh, Rusijo in drugimi državami, kajti eh, postopanje Evropske unije, tudi iz vrst mojih kolegov iz Slovaške, bo vodilo k temu, da bomo spet imeli 6 milijonov mrtvih židov, milijone mrtvih slovanov ali pa številne mrtve Nemce v uničenih mestih, kot je bil Dresden. Mi bi eh, morali premagati naše sovražnike, tako da bi postali njihovi prijatelji. To je moje poglavitno sporočilo. Hvala lepa. Kolega Galar, minuta 30. Eh, hvala lepa, gospa predsedajoča, spoštovane kolegice in kolegi. 23. avgusta 1939 so eh, morali naši predniki doživeti najnižjo točko v zgodovini Evrope. Bili so priča dvim diktatorjem za nasprotujočimi se ideologijami, pa sta se dogovorila za eno potezo na zemljevidu Evrope. In poznamo neposredne posledice. Čez nekaj dni je Nemška, Nemčija napadla Polsko in včeraj pred 80 leti eh, se je, eh, vemo, kaj se je zgodilo. Nikoli več eh, smo dajali in to nas je pripeljalo v spravo in v mir, najprej samo na zahodu Evrope torej sem prepadnik ene od eh, takratnih eh, držav eh, podpisnic in vesel sem, da smo bili sprejeti nazaj v skupnost. In mislim, da smo se verodostojno odvrnili od danih idej, kajti na Nemčija je sedaj eh, usidrana v Evropsko unijo in v NATO in nihče se nas več ne boji. Uh, in eh, ljudi v Rusiji so eh, postali žrtve lažne dikt diktature in nemške eh, diktature. In ti ljudje bi si zaslužili, da ljudje zune Rusije ne bi poznali več strahu pred njimi. Žal pa um, ruska politika ne vzbuja nikakršnega upanja, da to lahko v kratkem pričakujemo. In zato se moramo mi, demokracije v Evropi, spominjati tega, zakaj je do preteklosti prišlo. Hvala lepa. Hvala lepa, kolega Galar. Sedaj pa Sven Mikser, ena minuta. Hvala lepa. Pred nekaj tedni smo eh, obhajali 80. Eh, obletnico eh, začetka druge svetovne vojne in ne smemo pozabiti žrtev nacizma in pa žrtev vojne. Eh, res pa je, da so komunisti in nacisti podpisali pakt samo teden prej in da sta potem te dve državi okupirali Polsko in druge države. Eh, potem pa je Evropo eh, zajel mok in vzhodna Evropa je še naprej trpela še nadaljnih 50 let. Ne smemo pozabiti na najtemnejša poglavja naše preteklosti. Naš spomin ne sme postati selektiven, kajti sicer bo naša eh, demokracija ogrožena, ogroža jo. jo eh, um, Eh, procesi, ki poskuš, se poskušali upletati v našo demokracijo. Grož, grožnja pa grozi tudi iz skrajnih gibanj znotraj Evropske unije. Samo, če se bomo spominjali preteklosti, se bomo izognili napakam eh, v sedanjosti. Hvala lepa. Hvala lepa, kolega Görens, ena minuta. Hvala lepa, gospa predsedujoča spomini so zelo pomembni za prihodnost Evrope. E, to so povdarili tudi avtori e, te resolucije, o kateri ravno kar razpravljamo. Gre za to, da se spomnimo na drame, ki so pretresale Evropo v 20. stoletju in najbolje lahko to storimo tako, da se opremo na zgodovinska dejstva, neizpodbitna dejstva, ki so bila zapisana v eh, zgodovino. Zgodovina je zelo pomembna in spomine je potrebno nadomostiti z zgodovinskimi dejstvi. Že večkrat eh, sem tudi v tem parlamentu povedal, da bi morali končno nirnberške eh, akte prevesti v vse jezike Evropske unije. To spada k naši splošni izobrazbi in eh, morali bi zagotoviti dostop mladih eh, do teh dokumentov, tako da bodo seznanjeni z grozotami preteklosti. Hvala lepa, sedaj pa gospod Lagodinski, ena minuta. Hvala lepa. Kako lahko ustvarimo skupno prihodnost, če se ne spominjamo skupne preteklosti? Nihče ni imun na pozabljenje. O moji državi v Nemčiji se vsak drugi Nemec ne želi ukvarjati s eh, preteklostjo totalitarnega režima. Še naprej moramo obhajati eh, žrtve holokausta, eh, homoseksualcev in tako naprej. Prihajam iz Berlina in zato pravim, da moramo govoriti tudi o usodi naših vzhodnoevropskih prijateljev, o, o preteklosti baltskih in polskih prijateljev. To smo dolžni tem državam to je nekaj, kar mora oživeti. Ehm, to eh, vsebino je treba unesti v šole, na internet in ehm, oživeti je treba zgodovino. Potrebujemo pa še več prisluhniti moramo skrbim naših vzhodnoevropskih prijateljev. Da, tukaj so skrbi v zvezi z varnostjo, z energijo, ampak vse to izvira iz njihove tragične preteklosti in poslušati jih moramo in vzpostaviti moramo resnično skupno evropsko zonanjo politiko. To bi moral biti odgovor na tragično preteklost in odgovor za prihodnost. Hvala lepa. Sedaj pa kolega Krah, ena minuta. Spoštovane gospe in gospodje, problem teh dokumentov o kulturi spominjanja je, da se vedno nanašajo na eh, temno plat eh, preteklosti. To je sicer potrebno, ampak to je tudi eh, enostransko. Ehm, če pomislimo na antično filozofijo, na renesanso in tako naprej. Mi ne smemo um, se osredotočati zgolj na negativne poteze kot dela naše identitete. Če tudi razpravljamo o teh negativnih eh, stvari, potem se moramo ukvarjati z eh, duhovnimi idejami. Absurdno je, da tisti, ki so prispevali komunističnemu terorju, in eh, nekateri se še vedno osredotočajo na to in potem pravijo, da je treba gojiti kulturo spominjanja. Kaj ustvarja identiteto ene regije ali celine? To je tisto, kar je pozitivno in to so lekcije iz zgodovine. Ali to obravnavamo neideološko ali pa bo to samo nek poučevalni projekt, ki smo se ga izmislili v Bruslu in v Štrasburgu ki pa ne bo dosegel srca in razuma ljudi. In ta dokument eh, si pravzaprav česa drugega tudi ne zasluži. Hvala lepa. Sedaj pa kolegica Tomašič, ena minuta. Predsedavajoča. Gospa predsedujoča, želela sem govoriti o konizmu, komunizmu, fašizmu in nacizmu, ampak nisem mogla pozabiti na to, kar ste dejali, gospa ministrica in pa eh, gospod komisar, da smo mi edina generacija, ki ni okusila vojne. Ja, Hrvaška ni bila del Evropske unije od samega začetka, ampak je bila del Evrope. In boli me, da ste pozabili na agresijo v eh, Hrvaški. Šlo je za napad jugoslovanske vojske, ki je bila takrat tretja najmočnejša vojska na našem kontinentu takrat eh, je eh, bilo ubitih 5657 eh, civilistov, še vedno iščemo številne pogrešane, da ne omenjam milijonske škode, ki je bila povzročena. To je velika tragedija za tako malo državo, kot je Hrvaška. Eh, velik vpliv na to je imel eh, tudi neodziv Evropske unije in pričakovala bi, da se boste te vojne vsaj spomnili. Hvala lepa. Kolegica Arjego, ena minuta. Najlepša hvala. Sama prihajam eh, z juga. To je druga država na svetu, ki ima zaradi fasistične diktature največ eh, javnih eh, oziroma skupnih grobov. Eh, to je država brez spomina, iz javnega spomina izbrisala vse, kar zadeva nedavno zgodovino in Frankovo diktaturo. Mm, tukaj pa zdaj z resolucijo instrumentalizirate zgodovino in se ne ukvarjate s tem, kar se dogaja zdaj. V Španiji še vedno niso presežene razlike. Treba je eh, povedati tudi, kako je bilo z republikanskimi borci v Španiji ali pa z mednarodnimi brigadami. In zato eh, bom izkoristila to priložnost in zahtevala direktivo, ki bo eh, obsodila tudi fašistično diktaturo in pa Frankov režim v Španiji.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 Hvala lepa. Mislim, da ste vsi ugotovili, da ne govorimo o spominjanju ali o prihodnosti. To je pravzaprav vaja o protikomunističnem delirijumu. In resolucija, ki je pred nami, je protikomunistična, provokativna, antihistorična. Umakniti jo je treba To je treba zavrniti, kajti sicer se bodo ljudje spominjali, kdo je glasoval za to. Tukaj gre za skrito agendo. Kajti tukaj gre za skrito idejo, da bi eh, pregnali komunistične ideje, komunistične stranke in da bi eh, podali eh, podlago za to, da bi zatrli vsa gibanja. In te resolucije so eh, posledica reakcionistov um, v, iz baljskih držav in pa iz višegrajskih držav, kajti ti širijo svoj strup. Dejstvo je, da, se je, da je Sovjetska zveza um, ustala oziroma se je zoprstavila nacizmu in fašizmu in um, nacizem. Um, pomagala uničiti. In mi se moramo spominjati tistih, ki so se borili proti fašistom in nacistom. Spominjati se moramo ljudi, ki so to zagotovili, pa so jih potem eh, obtožili, da so nacistični kolaboracionisti. Komunisti so se borili proti izkoriščanju in oni so predstavljali pot naprej. Zgodovino pišajo ljudi in uh, ljudi ne pišajo resolucije in to ne bo šlo skozi. Hvala. Hvala lepa, gospod Sikorski. Gospa predsedujoča. Ta razprava je razprava, ki poteka na osnovi resolucije in uh, ta razprava kaže, zakaj pravzaprav sploh potrebujemo resolucijo. Če ne znamo priznati, da je bila Sovjetska zveza dolgo zaveznica nacistične Nemčije, da so komunistični režimi odgovorni za smrt na stotine lastnih državljanov. Francoski kolega z skrajne desnice je dejal, da je Rusija danes drugačna, ampak eh, to ne drži povsem. To potrjuje tudi uradni viri iz Rusije. Tukaj gre za zanikanje dejstev. In zaradi tega tudi potrebujemo dan spomina. Ne moramo pozabiti na pakt Molotov-Ribbentrop. Polski oficir eh, bi bil dober vzgled za ta dan. Eh, poslali so ga, za ta dan spomina poslali so ga v nacistično eh, taborišče. Ni bil nagrajen za svoje junaštvo, ampak eh, so ga komunisti umorili. V izjemno nepreglednem postopku je bil obsojen, zaradi tega bi rad to resolucijo podprl. Najlepša hvala, naslednja je na vesti kolegica Kamerevert za minuto. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Če želimo mladim pojasniti, eh, kako je nastala sedajnost, sedanjost, če jim želimo dati orodja za izgradnjo prihodnosti, potem se moramo spomniti preteklosti, spomniti se moramo grozot, ki so se dogajale na evropskem kontinentu. Hkrati pa moramo razumeti tudi, kaj povezuje evropske narode. Eh, in to povezanost lahko najdemo tudi v evropski kulturi. Spominjamo se lahko le, če bomo zaščitili našo kulturno dediščino, če bomo zaščitili spomenike, eh, če bomo poskrbeli za ustrezen pouk eh, zgodovine in glasbe ter kulture. Brez vsega tega ustreznega spominjanja na preteklost ne bo. In zdi se mi nesprejemljivo, da novo izvoljena predsednica komisije kulture in pa izobraževanja ne omenja v nazivo nobenega od novih komisarjev. To se je prvič zgodilo v zadnjih 20 letih in to se mora spremeniti. Pričakujem, da bo Evropska komisija tem področjem posvetila več pozornosti. Kultura in uh, izobraževanje uh, Eh, ne moreta več stati v senci, kajti brez teh dveh komponent eh, spomini niso mogoče. Najlepša hvala. Naslednja pa je na vrsti gospa Pagaza Rotunda, ki je ne vidim v dvorani. Nadaljujemo z kolegom Francem za minuto. Hvala lepa, predsedujoča. Spoštovani kolegi in kolegice, 1. septembra 1939 se je začel najbolj nečloveški čas v Evropi, ki je pripeljal do holokausta na milijone eh, ljudi, eh, židov, eh, manjšin, eh, je bilo grozljivo umorjenih. In eh, žrtve tega, njihovi nasledniki tega ne bodo nikoli pozabili.